So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Dobro jutro, kolegice in kolegi. Herz willkommen zu uns. Prisrčno dobrodošli na sestanku našega odbora pri krasnem soncu zunaj. Danes dopoldan tudi ni nogometa, šele popoldan, vendar imamo številna glasovanja. Upam, da ste vsi prinesli sabo glasovalno kartico, ki jo bomo prav gotovo potrebovali. Und dann äh, würden wir so allmählich loslegen. Se pravi, da bomo počasi začeli z glasovanji najprej o osmi točki dnevnega reda. Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov, to je poročilo Kriste Klas torej žalosije tu spuščajo, tako da se vidi, kdo je v dvorani, da vidimo, kdo dvigne roko in kdo ne. Krasno. Se pravi, da lahko začnemo z glasovanjem. Krista se še ozira po dvorani, ali so vsi tu. Bomo najprej poskusili, da ne bo težav, da bi ena poslanska skupina imela preveč glasov. Torej, eh, testno vprašanje, ali je zunaj lepo vreme ali ne. Glasujte, prosim. Eh, konec glasovanja. Dobro, to funkcionira nihče nima nič proti lepemu vremenu. 43 za in 2 vzdržana glasova. Se pravi, eh, da sledi glasovanje o kompromisu 1. Oziroma prvo glasovanje 103 Jürgensen, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto. Sledi konsolidiran predlog spremembe 3. Kdo je za? sicer na prošnjo ILS e eh, bomo glasovali v trih delih. Eh, najprej glasovanje o prvem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno 24 za 24 proti in 2 vzdržana. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Pravim, da je sprejeto, ampak tudi to lahko preverimo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Angenom. Sprejeto 25 za 24 proti tretji del za. Dagegen. Proti. Tudi to bomo preverili. Abstimmung beendet konec glasovanja. 25 za, 25 proti zavrnjeno. S tem sledi, eh, ko mi to loška eh, prilagoditev Lizbonski pogodbi, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Prvi člen, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani sprejeto 128 v dveh delih. Slišim, da se glasuje samo o drugem delu. Točno, samo o drugem delu bomo glasovali. Kdo je za? Proti, vzdržani 128 zavrnjeno. Inko šest odpade. Inko sedem prav tako. Potem smo že na naslednji strani. Inko osem, to je dopolnitev, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. Drugi člen. 129, 130, ITR 9 in INCO 9 in 131, to so identični predlogi. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjeno, ampak to bomo preverili. Und beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 eh, za 24 proti. Sprejeto. Potem 131 za proti. Vzdržani sprejeto. 11 za proti. Vzdržani sprejeto. 132 za proti vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani bomo preverili. 12. Konec glasovanja. zavrnjeno. 24 za 26 proti 3. člen, predlog spremembe 13 za, proti vzdržani sprejeto. 14 in ko 10 in, in itre 10, to so identični predlogi, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 133 za. proti zdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak tudi to bomo preverili. Bandit. Konec glasovanja. No, tesen izid. Ampak sprejeto. 134 moti za, proti, približno enako ste glasovali kot prej in tudi to bomo preverili. Konec glasovanja točno isti rezultat, 28 za, 27 proti, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 odpade, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 138 prav tako odpade. Nadaljujemo s eh, predlogom spremembe 139 Weisgerber za, proti vzdržani sprejeto. 16 in itre 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oziroma preverili bomo. Konec glasovanja. No, zavrnjeno. Nadaljujemo 140 Jürgenson za 140. Proti. Zdržani. Sprejeto. Nächste Seite ein 21 na naslednji strani, predlog poročevalke za, proti, vzdržani sprejeto. Sto enainštirideset. Kdo je za ta predlog spremembe? Sto enainštirideset, sto dvainštirideset, itri sedemnajst in inko trinajst so identični predlogi za. proti, vzdržani. Bomo prevedili. Beendet. Konec glasovanja. Zabrnjeno. ITRE 18. ITRE 18. 145 so 47 in, in ko 14 za. Proti. Vzdržani sprejeto. ITRE 19, 145, 148 in IMKO 15 za. Proti vzdržani sprejeto. Sto petinštirideset busoj za proti vzdržani zavrnjeno. Itre dvajset in ko šestnajst 149 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 146 odpade. 23 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. ITRE 22 odpade, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 143 za, proti vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 za 27 proti. Sledi 144, za, oziroma to odpade. ITRE 21 za. Proti vzdržani sprejeto. Četrti člen. 150 za. proti, vzdržani, sprejeto. Oziroma, preverili bomo. Konec glasovanja. Knap, aber... Torej, tudi to je tessen izite ampak predlog je sprejet. Potem imamo več identičnih predlogov in sicer 151 i 324 in ko 18, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 152, 155, eh, drugi odstavek, oziroma odstavek 2a, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. 155, 2b za, proti, vzdržani sprejeto. 153 odpade, 25, i 325 in ko 19 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 26 predlog poročevalke za, proti vzdržani sprejeto. sto štiriinpetdeset za proti vzdržani, torej vedno so enake večine, kljub temu moramo preveriti 154 začetek glasovanja. Vsi ne glasujejo več, enega še čakamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem je veliko pokrito s kompromisnimi predlogi, tako da lahko listamo naprej v tem dokumentu. Ja, zajte 14.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 30 itre 30 in kot 23 točka A. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Potem 181 rivazi za. Proti vzdržani zavrnjeno. Identični so predlogi 31 itre 31 in kot 23 B za. Proti vzdržani sprejeto. 182 za, proti vzdržani liberalci ne glasujejo. Kako glasujejo liberalci? Nisem videl nobene roke. Kdo je zdaj 182? Proti vzdržani, bomo preverili 182. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 183 rivazi za, proti vzdržani, tudi to bomo preverili. 183. Konec glasovanja. Knapp angenommen, aber es machen auch nicht immer alle mit. Also sprejeto, ampak eh, vsi ne glasujejo. Očitno, kdo tudi pozabi pritisniti na tipko. 184 rivazi za, proti. Bomo preverili. Öffnet. Začetek glasovanja. Aha, jetzt hat einer mehr abgestimmt. Also zdaj pa je glasoval eden več, konec, glaso, konec glasovanja in že je rezultat drugačen. Zavrnjeno. Torej, vendarle je bila moja informacija koristna, vse za eno stran. 185, 186 identična predloga za, proti. Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Mhm. Dann geht's weiter mit 190 Rivasi. Dafür? 190 Rivasi za. Proti. Uzdržani. Bomo preverili. so beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedmi člen in ko 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem identični predlogi 32 in ko 25 itro, itre 32 za proti vzdržani sprejeto. Identični predlogi 33 in ko 26 in 33 za, proti vzdržani sprejeto. Itre 34 za, proti vzdržani sprejeto. Identična predloga 34 in ko 27 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Ponovno identični predlogi 35, itre 35 in ko 28 za, proti, vzdržani sprejeto. Osmi člin 191 za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 36 za, proti, vzdržani sprejeto. 192 za, proti, vzdržani sprejeto. 193 za, proti, vzdržani sprejeto. Artikel 9. 9. člen. Imko 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Potem identični predlogi 195, 196 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 1995. PPE hat jetzt. ILS ähm, e ima zdaj en glas preveč. Mobilizacija je bila uspešna, sedaj pa je rezultat v redu. Abgelehnt. Zavrnjeno. 28 proti 29. 199 za. proti vzdržani. Torej, po moje je ista večina in zavrnjen predlog, ampak bomo preverili. Ste vsi glasovali? Dva manjkata. Ampak če pač ne pritisnete na Gumpe. Ne moremo storiti nič, torej nekateri očitno ne sodelujo. Sprejeto. Naslednji predlogi sprememb odpadejo in nadaljujemo z 201 in ko 31.b v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto dve merki se za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto tri, štiri, pet, dvesto štiri, dvesto pet identični predlogi za, hvala proti, vzdržani. Bomo preverili. Eh, konec glasovanja. Na sprejeto. 31 za 26 proti. 206 dafür. Potem 206 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ampak bomo preverili. 206. PPE Anna zu viel. Herr Ullmann. ELS eden preveč, eden je preveč glasoval. Torej morate se nekako zediniti. 29 za 26 proti sprejeto. Torej trije ne glasujejo, čeprav so v dvorani. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 31, točka D za, na zdravje, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 209 za 5 proti vzdržani sprejeto. 210 za proti vzdržani sprejeto. 211 in i39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem je umaknem predlog 213, nadaljujemo z s predlogom 214. 214 za, proti, vzdržani. Torej, vidno je to tesen izid. Eh, pravim, da je sprejeto, a kdo protestira? Dobro, bomo preverili. 214. Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti člen 216 za proti vzdržani sprejeto 219 za proti vzdržani zavrnjeno 218 za proti vzdržani sprejeto 219 za oziroma 218 bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajsti člen ITRE 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem sledi 13. člen 39 za, proti vzdržani sprejeto, 222 za, proti vzdržani sprejeto, itre 42 za, proti vzdržani sprejeto. 15. člen. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229, 230 in ko 34, 228 in itre 43. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo zdrži? Sprejeto.

vzdržani sprejeto. 233 za, proti, vzdržani sprejeto. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 233 za. Konec glasovanja. Sprejeto. 234 za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma zavrnjeno. Oziroma tudi to bomo preverili 234. Eh, sorry, ich habe falsch geguckt. Ne, sem se zmotil, seveda, to je sprejeto. Se opravičujem. Na robe sem to interpretiral. Hvala. Sedaj pa 16. člen. Dvainštirideset, gospa Vilc, za. 235 vils za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kablova. 237 za, proti, vzdržani, preverimo. 237 za, proti, vzdržani, preverimo. beendet. Angenommen. 200. Sprejeto. 238 brezpredmeten, 239 prav tako, 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 za proti, zdržani, zavrnjeno. 242 za, proti, zdržani, sprejeto. Trinštirideset, itr, oseminštirideset za, proti, zdržani, sprejeto. 243 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 44 z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. 244 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 245 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 in ko 38 in 349 za, proti, vzdržani, sprejeto. IMKO 39, ITRE 49, 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 246 za, proti, zdržani, sprejeto. 247 za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedeminštirideset in itre petdeset, eh, odločeno glasovanje, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48, itre 51, itre 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 40 za, eh, oziroma postane brezpredmeten. Zdaj pa 17. člen. 249 za, proti, vzdržani, sprejeto. 250 itre 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 52 prvi odstavek pod odstavek 1, za, proti, držani, zavrnjeno. Hitre 52, točka B, za, proti, držani, zavrnjeno. 251 za, proti, zdržani, sprejeto. 52 itre točka C za, proti, zdržani, zavrnjeno. Itre 52 intro za, proti, zdržani, zavrnjeno. 252 za, proti, zdržani, zavrnjen. 253 za, proti, zdržani, zavrnjen. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Jurgensen 254. Glasovanje po delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Zavrnjeno. Preverimo tretji del. EPP ena cefil. Evropska ljudska stranka, eden preveč. Sedaj je vse v redu, kar dva nista glasovala, ampak vseeno To ne spremeni rezultata. Zavrnjeno. Dann sind wir jetzt bei 255. 255 za. Proti. Stežani. Zavrnjeno. 256 za proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Itre 52, točka B. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 257 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 258 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 258 bomo preverili najprej. Glasujemo. Konec glasovanja. ni sprejeto, pravi predsednik. No, kot sem rekel, sprejeto. ITRE 52, brezpredmeten, 259 VILS za, proti, zdržani, zavrnen. Identična 260 in 61 za proti, stržani, sprejeto. 262 za, proti, stržani, sprejeto. 263 za, proti, stržani, sprejeto. 265 za, proti, stržani, sprejeto. 265 za, proti vzdržani sprejeto. 264 točka CA za proti vzdržani sprejeto. 266 za proti vzdržani sprejeto. 264 točka CB za proti vzdržani sprejeto. proti, zdržani, sprejeto. 264.cc za, proti, zdržani, sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 268, 269, itre 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 41. Wer ist dafür? Imko 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Itre 52, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18. člen. 49, itre 53, za. A postane brezpredmeten, ker je bil 16 zavrnjen. Dobro. 50 pokriva kompromis, 273 uh, eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 51 za, Proti. Stržani. Sprejeto. 52 in itre 54 ostaneta brezpredmetna. Okay, 53. Za, proti, zdržani, sprejet. 275 in ko 42 uh, eh, sta identična in postaneta brezpredmetna. 54 za, proti, zdržani, sprejeto. Genoncen. 19. člen. 276 Jürgenson za proti, vzdržani, sprejet. 277 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20. člen. Glasujemo o 55, itre 57 in ko 44 so identični za, proti, vzdržani. Zdržani. Sprejeto. 280 Jorgensen za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Itre 59 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 282, 283, 284 in imko 46 za proti vzdržani. Sprejeto. ITRE 60 brezpredmeten. ITRE 61 za proti vzdržani. Zavrnjen identična 285, 281 in ko 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21. člen. dvesto šestinosemdeset, dvesto oseminosemdeset, itre dvainšestdeset, eh, glasujemo po delih, prvi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 48. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Dvesto devetinosemdeset umaknjen. Glasujemo o ITRE 63, IMKO 50, 292 in 311 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 290 oziroma to vse postane brezpredmetno. Šel, ab über ITRE 65. ITRE 65. A. ITRE 65.A. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Ein. EPP Cefil. En glas Evropske ljudske stranke preveč. Še vedno. Dobro, sedaj v redu. Angenom. 21.27. Sprejeto. 296.98 za. Oziroma obstane, to postane brezpredmetno. ITRE 65B za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tristo dve, samo prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Wir machen weiter bei 303. 303 in 304 identischen Sa. Proti. Zdržani, zavrnjeno. 306, brezpredmeten. 308, Jorgensen za. Proti, vzdržani, sprejeto. 209, Kramer za, proti, vzdržani, sprejeto. 310 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. člen. 57 do 61 in itre 67 so identični za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, you want to check. Želite preveriti? Torej, 67. 50 do 61 in ITRE 67, rekel sem sprejeto, ampak sedaj bomo elektronsko preverili. Vse je jasno kot bili dan, vsi so za. 49 proti 9, no, morda je šlo za napačen prevod. 23. člen. 312, ITRE 68 in KO 60 za proti, vzdržani, sprejeto. Identične 62 in pa ITR 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITR 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. člen, identični 313, ITRE 71 in IMKO 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25. člen, ITRE 72 za, proti, vzdržani, vzdržani zavrnjeno. Preverimo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Identični 275 in 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. IMKO 62 in 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Identični oziroma, prostite, to postane brezpredmetno. 315 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. člen. Identični 316, ITR 75, 76 in ko 64 in 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. člen, identični 317 in pa IMKO 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. IMKO 69 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 317, brezpredmeten. Itre 77 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. In ko 67. In ko 67 za. Proti. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Lahko tudi preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. vsi ne dvigujejo jasno rok in potem ni možno prepoznati. Imko 68 in pa 318 za, oziroma prosite, postane brezpredmetno. Iče 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. člen 319 vazi za proti vzdržanjem. Preverimo. 319. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Tesno sprejet. 320 za, Proti. Prav tako preverjamo. Glasujemo. Karin Kadenbach, Rostin, Kadenbach, ena zu viel. Karin Kadenbach ne bomo šteli, eden je preveč ali pa kdorkoli že pač. Sedaj je v redu. Sprejeto. 321 za, proti, vzdržani. Bomo še enkrat preverili. 321. Cortines, eden preveč. Sprejeto. 322 merki se za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 323 merki se za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 324 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 325, itre 79 in ko 70, vsi identični za. Proti, zdržani, sprejeto identični 326, ITRE 80 in IMKO 71 za, proti, zdržani, sprejeto. 31. člen. 328 za, proti, zdržani, sprejeto. 329. 329 za, proti, vzdržani, sprejeto. Trihundert siebenundzwanzig Rivasi. Tristo siedemindvajset Rivasi. Za. Ne, ne moramo glasovati, kaj ti ta je brezpredmetna samo, če je zavrnjen 328. 327 za. Proti. Zdržani. Preverimo. Beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja. Tretji del konsolidiranega predloga spremembe je bil zavrnjen, zato moramo glasovati o vseh teh predlogih sprememb, kaj ti niso postali brezpredmetni. ITRE 81, prvi odstavek za. ITRE 81, prvi odstavek. Proti. preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. So, es geht weiter bei 331 Rivasi. 331 Rivasi. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverili bomo 331. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. identični 64, 339, 340, 341 in 342 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Was? Also ich höre, wir stimmen über IMCO 3. IMCO 73. Glasujemo za. Nanaša se na 33. člen A. Proti. IMCO 73. Preverimo. Holger Kramer irritiert mich. Holger Kramer me jezi. Vedno glasuje drugače kot pa preostali iz uh, skupine Alde. Uh, Holger, odloči se, na čigavi strani želiš biti. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. 34. člen, identični 65 in pa ITRE 82 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. tudi tesen izid, tako da bomo zopet preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35. člen identična 66 itre 83 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Itre 84. Itre 84 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 67 poročevalke za. Proti. Vzdržani sprejet. 346 in 85 in ko 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo sedeminštirideset Jorgensen za, proti, vzdržani sprejeto. 348 Jorgensen za, proti, vzdržani, sprejeto. Dreihundertfünfzig, ja. 350, ja?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 351 i 386. Za 351 in i 386. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 352. Brezpredmeten. 36. člen, identični, 353, 354, ITRE 87 in pa IMKO 75. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 37. člen, ITRE 88, za, proti, vzdržanje, sprejeto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 Nadaljujemo z 38. členom 355, tri slepaš za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 70, itre 91 in ko 76 so identični za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 39. člen 356 za proti, vzdržani, sprejeto. 357 za, proti, vzdržani, sprejeto. Štirideseti člen. Glasujemo samo o prvem delu. 71 pročevalke in 93 prvi del za proti vzdržani zavrnjeno. 41. člen. 48 haben wir nichts abzustimmen, weil alles wegfällt. 41 se odpade, 42 preverjamo. Ja, ich höre 73. Glasujemo o predlogu spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Grozno, kaj ne, gospa Klas? 362, 363 in Inko 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44. člen. Ja, ja. Also, da sind jede Menge identisch von 365. Od 365 do ITRE 98 vsi identični prvi del za. Proti, vzdržani, sprejeto potem identični 368, 369, ITRE 98 za, proti vzdržani. Sprejeto. Tristo sedemdeset in ko osemdeset, itre osemindevetdeset za, proti vzdržanju sprejeto. Identični 371 in ko 80 itre 98 za proti vzdržani. Sprejeto. Tristo štiriinsedemdeset in ko osemdeset. IMKO 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 99, IMKO 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 375, ITRE 100, IMKO 82 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Člen 45, 376, 378 za, proti, vzdržani, sprejeta. Člen 46, I301, podedstavek 1, za, proti, vzdržani, sprejeta se vrnem. tristo devetinsedemdeset do itre sto dva v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del, za, proti, vzdržani, tudi ta del je zavrnjen. 380 moti. 380 moti, kdo je za? Proti. Vzdržani spred. Želite preveriti? Dobro. 380 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja zavrnjena. Tako sem rekel že na samem začetku. Nadaljujemo. Imko 83, kdo je za, proti, vzdržani, predlog spremembe je zavrnjen. 386 soligro sted franko, 387, 388 in ko 83. Vsi ti predlogi so identični. Kdo je za? Ni tolmačenje v angliščino. Kakšna škoda. Kaj pa sedaj? Ste slišali? Kaj sem dejal še enkrat? 386 do imko 83 o teh predlogih sprememb glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Predlogi sprememb so zavrnjeni. Še enkrat bomo preverili. še štirje bi morda lahko glasovali, ampak zaključujem glasovanje. Predlogi sprememb so sprejeti. Tristo devetinosemdeset in kot triinosemdeset in i tristo tri. Kdo je za? proti, vzdržani. Rezultat je tako tesen, da moramo preveriti še elektronsko. Eden poslanec je les preveč. Predlogi so zavrnjeni. 390 moti, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 391 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 47, 393, Weiss Gerber za, proti, vzdržani, sprejeto. to bomo preverili. 393 elektronsko glasovanje. So, Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 394 buzoj za. proti. Nekoliko utrujeni smo že. Torej bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 394. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 395 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Delange 396 za, proti, vzdržani, sprejeto. 414 pirilijo, itre 106. To, ta dva sta brezpredmetna. Ne. Kaj ti 393 je bil zavrnjen, torej bomo o tem glasovali. Torej 414 in itere 106. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. konec glasovanja. Sprejeto. Imko 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Identični so 397, 399 in 304 z ustnim predlogom spremembe, glasovanje v delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto in drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 398. Rivazi, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Štiristo je brezpredmeten, šestinsedemdeset v dveh delih, prvi del za. proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Vierhundert. 404 in 405 sta identična, bo za empirilijo, kdo je za proti vzdržanji predloga sta sprejeta. Identična sta tudi 77 in 408. Kdo je za? Proti vzdržanji zavrnjena. 407 za. Proti vzdržanji sprejeta. Nadaljujemo z ITRE 105 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili, torej ITRE 105, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. 412, Weisgerber za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 84 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet člen 48, identični predlogi 79, ITRE 107 in IMKO 85, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Identični so tudi 80, ITRE 108 in IMKO 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem identični 81, ITRE 109 in IMKO 87 za proti vzdržani sprejeto. Člen 49. Imko 88, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Trinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet identični 84, 88 in 310, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 in kot 89 sta prav tako identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 50. Alles, ne? Alles zurückgezogen? Ja artikel 51. člen 51, 417 moti za. Proti, vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. sprejeto 30 proti 28. Potem 87 poročevalke in ITRE 111 za proti vzdržani sprejeto. Člen 52, 418, Weisgerber za proti vzdržani zavrnjen. 88 za proti vzdržani sprejeto. proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili, malo za spremembo. Konec glasovanja. Zavrnjen. in kot 90 za proti vzdržani zavrnjen. Člen 53, identični predlogi sprememb. Prosim. Torej, člen 53, identični predlogi sprememb 89, ITRE 112 in IMKO 91 za proti vzdržani zavrnjen sprejeto člen 54 imko 92 in predlog spremembe 90 poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiristo dvajset za, proti, vzdržani, sprejeti. Vinko 93 je s tem brezpredmeten, 421 za, proti vzdržani sprejet. 422 za, proti vzdržani sprejet. 421. Imko 95 za, proti, vzdržani, sprejet. Itre 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 423 lepaš za, proti, vzdržani, sprejet. 424 za, proti proti vzdržani sprejet, 425 za, proti vzdržani zavrnjen. Člen 55, identična predloga sprejem 426 in itre 114 za, proti vzdržani zavrnjen. Predloga sprememb sta zavrnjena, 427 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identični predlogi sprememb 428 in ko 97 in itre 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Identični 428 in ko 98 itre 114 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Identični 428, imko 99, i 314 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 428 in ko 100 in itre 114 točka dd, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 429 lapaš za proti vzdržani spred. 92 in 315 za proti vzdržani spred. Prejito člen 56-430 tabači za proti vzdržani sprejeto. 431 za proti vzdržani. Gospa Klas želi to preveriti, torej bomo to kar takoj storili. konec glasovanja. Sprejeto. 432 merkis za proti vzdržanji. Sprejeto. Identična 93 in itre 116 za proti vzdržanji. Zavrnjeno preverjamo. 93 litre 116, elektronsko glasovanje, torej. Spended. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 433 za, proti, vzdržani, sprejeto člen 57. 434 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 435 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 58. Identična 436 in imko 101 za, proti, vzdržani, predloga svenstva zavrnjena 437 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Potem 438 glasovanje v delih, prvi del za, proti. To bomo morali preveriti. Torej 438. prvi del elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Vendar le zavrnja. Drugi del. Za. proti. Tudi drugi del bomo preverili. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. 439 za. proti, vzdržani, sprejet. Identična predloga spremem 440 in nitra 117 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Imko 102 za, proti, vzdržani, sprejet. 441 ris lepaš za, proti, vzdržani, sprejet. 442 je brezpredmeten, 443 lepaš za, proti, vzdržani, sprejet. Hitre je brezpredmeten, IMCO 103 za proti vzdržani spred. Člen 59 IMCO 104 proti vzdržani spred. Člen 61, predlog smembe 94 za, proti vzdržani sprejet člen 62, identično predloga spremem 445 in nimko 105 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 446 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 65, predlog spremembe je brezpredmeten. Člen 66, ITRE 120 za proti, vzdržani, sprejet, 448 za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 70, identični predlogi 449, 450 in 321 za, proti, vzdržani, sprejeto. i 321 za proti vzdržani zavrnjen. 451 za proti vzdržani sprejet. Identična predloga 95 in 452 za proti vzdržani predloga sprejeta. 456, Weisgerber za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 73. Slišim, da moramo glasovati tudi o predlogu spremembe 455. Torej, 455 rod Beren, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Gospa Klas rada preverja, torej bomo elektronsko preverili. 455. konec glasovanja. Zavrnjen. Tako. Sedaj pa člen 73, 462 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 75, 323 za proti vzdržani sprejet. Člen 76, 464 za, proti vzdržani sprejet. Želite preveriti? Glasujemo elektronsko. Abstimmung dann beendet. Konec glasovanja. Sprejet. Štiristo petinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Štiristo šestinšestdeset za, proti, vzdržani vzdržani, tudi sprejeti. Člen 77. Identična predloga sprememb 470 in 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Identični predlogi sprememb 96, ITRE 124 in IMKO 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. In še identična 471 in Nemko 109 za proti vzdržani zavrnjeno. Člen 80, predlog spremembe 97 za. Gospod Rosi, imate postopkovno vprašanje? Ja. Rad bi povedal le, da italijansko tolmačenje vse čas zaostaja, tako da ne morem slediti glasovanju ali naj govorim še počasneje, pravi predsednik. Ne, ampak mogoče bi bil tolmač lahko malo hitrejši, tako kot tisti pred njim. člen 80, predlog sprem besedem je 90, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 81, 472 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 110 za. proti, vzdržani sprejet, 473 za, proti, vzdržani zavrnjen, identično predloga sprememb. 473, ček. 473, elektronsko glasovanje beendet. Abgelehnt. Ne? Konec glasovanja. Zavrnjen. 474 in Inko 111 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Člen 82 identični predlogi sprememb 475, 476, ITRE 125 in IMKO 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Elektronsko glasovanje, preverjamo. Konec glasovanja. Rezultat je vedno tesen, ampak vendarle je bil naš rezultat pravilen. So, dann kommen wir zu den Annexes und da wollte die Frau Klaas was sagen. Sedaj pa prihajamo k prilogam in gospa Klaas bi rada pred tem še nekaj povedala. Ja, veliko je predlogov sprememb, ki nasprotujejo poskusom na živalih. Tudi sama sem načeloma proti takšnim poskusom. Zato sem načeloma dejala, da bom podprla te predloge sprememb. Ampak potem, ko sem se včeraj še enkrat eh, poglobila v to, sem videla, da je vendarle nekaj nasprotje v vseh teh predlogih sprememb. Po eni strani Eh, želimo strožje kriterije, po drugi strani pa eh, ne podpiramo znanosti. Recimo, ko gre za napake eh, na genetskem materialu, tukaj so potrebne nadaljne raziskave, potrebno je definirati znanstvene vidike, znanstvena spoznanja nam še manjkajo na tem področju. Zato, gospod predsednik, Ne morem natančno oceniti, kaj vse se skriva v teh predlogih sprememb, vendar pa predlagam, da bi danes temu pritrdili, potem pa bomo morali o tem še razmisliti in če se v odboru odločimo za glasovanje v sklopih, potem bo to vodilo k nadaljnemu razmišljanju, torej sem trenutno za te predloge sprememb vendar pa prosim, da komisija in predlagatelji pred glasovanjem v plenarnem zasedanju podajo več informacij, tako da bomo natančno vedeli, kaj se skriva za temi predlogi sprememb. Najlepša hvala poročevalki. Torej, če sem vas pravilno razumela, se strinjate z tem, da glasujemo v sklopu več stranije in da prosimo komisijo, da si še enkrat natančno ogleda, ali tukaj obstajajo nasprotovanja ali pa razlike. Gospa Hasi. Gospod predsednik, ampak, žal mi je, ampak ne strinjam se z glasovanjem o sklopu, v sklopu o prilogi 2, torej bi radi o predlogih spremem 479 in 480, 501, 504, 507, 8, 9, 10, 16, 28, 530, 552 glasovali ločeno in predsedstvo ima isti seznam. Gut, ich habe die Anmeldung bekommen. Also wir haben äh, Dobro. 14 glasovanj je naštela gospa Hasi. Torej, mislim, da bomo morali zahtevo izpolniti. 73 minus 14, to je še zmeraj skoraj da 40 predlogov, o katerih bomo glasovali v sklopu. Torej, predlagam, da ločeno glasujemo o teh predlogih sprememb. oziroma najprej o sklopu brez teh predlogov sprememb, ki jih je naštela gospa Hasi. Najprej pa 477, torej priloga 1, 477, kdo je za. 477 rivazi. Kdo je za? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? To bomo morali preveriti. Preverjamo 477 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Predlog sprejem brez sprejet. 478 rivazi za, proti, vzdržani, sprejet. Tako, sedaj pa 479 in 480. Od teh dveh predlogih sprememb bomo glasovali ločeno, kdo je za. Proti vzdržani. To moramo preveriti, torej elektronsko glasovanje. Dobro, konec glasovanja. Predloga sprememb sta sprejeta. Tako. Sedaj pa glasovanje v sklopu, razen oziroma o prvem sklopu bomo glasovali. Sicer, in sicer gre za predloge sprejem po 481 do 499. Kdo je za? Proti? vzdržani, predlogi sprememb so sprejeti. Sedaj pa ločena glasovanja 500 za, proti, vzdržani, predlog sprememb je sprejet 501 za. Želite, da preverimo? beendet. Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjeno. 501 za. Proti. Zdi se mi, da je to ed, Eh, ista večina in zato pravim zavrnjeno ali kdo protestira. Dobro, bomo preverili. Konec glasovanja. Zelo zanimivo. Sprijeto. 104. So, ich stimme jetzt die Sedaj pa bomo glasovali o tistih predlogih, eh, ki jih je omenila gospa Hasi. Torej nadaljujemo pri 504. Zato je bilo zahtevano ločeno glasovanje. Kdo je za 504? Proti. Vzdržani bomo preverili 504. Beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 507. Kdo je za 507? Girling. Proti vzdržani? Bomo preverili. Beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 508 za. vzdržani sprejeto. 509 za, proti, vzdržani. No, pravim, da je sprejeto. Želi kdo, da preverimo? Ne, sprejeto. 509, ta predlog je sprejet. 510 za. Proti. Zdržani sprejeto. 516. Za. Proti vzdržani sprejeto. 528 Jürgenson, 528 za. Proti vzdržani sprejeto. 530 Jürgenson za proti vzdržani sprejeto. 533 Jürgenson za proti vzdržani sprejeto in še 552 Girling. 552 Girling, kdo je za? Proti. Vzdržani. Tudi ta predlog spremembe je sprejet. Tako sedaj pa bomo glasovali v sklopu eh, o vseh ostalih predlogih sprememb. Kdo je za ta sklop v celoti? Kdo je za? Hvala. Proti? Vzdržani? Sprejeto. To nam kar eh, precej olajša delo. Six page, 56. 56. So, wir haben einige Abstimmungen. Tore nekaj glasova ni bilo v sklopu, eh, tako da nadaljujemo s 511 ribazi. Ali ste našli ta predlog? Kdo je za 511 ribazi? torej eh, pri meni so strani eh, oštevilčene drugače kot vas. V mojem dokumentu je to na 56. strani. Na vsak način 511 za, proti, vzdržani sprijeto. Potem iz priloge 3. Aus dem Annex 3 Predlog spremembe 100. Eh, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Potem 531 rivazi za, proti, vzdržani sprejeto. 101 predlog poročevalke in ITRE 129 za. Proti vzdržani sprejeto. 535 in IMKO 116 za. Proti vzdržani sprejeto. Človekom je cud. Sedaj pa sledi priloga 4. 554 vils za, proti vzdržani zavrnjeno 555 za, proti vzdržani 556 z ustnim amantmajem za, proti, vzdržanje sprejeto. Identična predloga 557 in 558 za, proti, vzdržanje sprejeto. Identična predloga 559 oziroma gre samo za jezikovno. Eh, spremembo, prilagoditev in ni treba glasovati o tem. 561 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 562 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Priloga 5, 563 za, proti, vzdržani, sprejeto. Identični predlogi 564, 565, 566, ITRE 130 in INKO 117 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predloga 6, 567 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 568 za proti to je spet isto, bomo preverili 568. Ja, noh imant? Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Tudi to je zelo tesen izid. Torej, tu piše glasovanje v sklopu 569, 70, 71, 72 za, proti, vzdržani. Preverimo. Will noch einer? še kdo želi glasovati. Sedaj pa je konec glasovanja sprejeto. 573 z ribazi za. Proti. Vzdržani sprejeto. 574 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 102 za proti vzdržani sprejeto. 575 za, proti vzdržani sprejeto. 576 za, proti vzdržani sprejeto. Preverimo 576. Ja, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. 577. Rivasi za. proti vzdržani sprejeto. 578 za proti vzdržani sprejeto. 579 za proti vzdržani sprejeto. 580 za proti vzdržani sprejeto sledi glasovanje o uvodnih izjavah 104 za, proti vzdržani zavrnjeno 105 za, proti vzdržani sprejeto nagrade vas noh abbestimmt. No, ravno prebiramo, o čem je še treba glasovati. Sto devet rivazi. To se nanaša na tih sedem let. Eh, o tem moramo eh, glasovati. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 110 eh, ta predlog je umaknjen. No, k malu pa nam bo uspelo.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 oziroma tretji del konsolidiranega predloga spremembe je bil umaknjen. Zato moramo glasovati o predlogu spremembe trikri identičen z itre dve. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 116. Wells, kdo je za? proti vzdržani splito. Oziroma preverimo 116. Abstimo. Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 3. Kdo je za? Kdo je proti? In kdo se vzdrži sprejeto? Sto sedemnajst za, proti vzdržani sprejeto. 119, 119 i 3, 4 i 3 za proti vzdržani sprejeto, potem 4 i 3, 5 in 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 5 i 3, 6 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto. Šest za proti vzdržani sprejeto. 120 za proti vzdržani sprejeto. 7 in itre 7 za proti vzdržani sprejeto. 8 za proti proti vzdržani sprejeto, 123 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 126 za. 127 i 38 im ko 5. To je še zadnje glasovanje za, proti. No, pa bomo še enkrat preverili. Um, Konec glasovanja in eh, tudi ta predlog je sprejet. Sedaj pa sledi eh, končno glasovanje o poročilu, elektronsko glasovanje, kdo je za poročilo. konec glasovanja. 48 za, 5 proti 6 se jih je vzdržalo. In sedaj glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije. Začite glasovanja. O, bo še kdo Glasoval ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 47 za, 5 proti, 6 vzdržanih. Iskrene čestitke poročevalki gospi Kristi Klas. Hvala za opravljeno delo. Hvala vsem, ki ste tako hrabro sodelovali pri tem glasovanju in gospa Lapaš je bo rekla, da smo odkrili nekoherentnosti in komisijo bomo pozvali, da ponovno pregleda in preveri rezultat. In v drugem branju, v drugi obravnavi moramo odpraviti potem te eh, pomankljivosti. Torej, to je bilo pravo maratonsko glasovanje. In sedaj sledi še glasovanje o nesrečah. Že to glasovanje je bila na pol nesreča, sedaj pa bomo glasovali o pravih nesrečah. Hvala sekretarjatu tudi za pomoč pri tem zapletenem glasovanju in pri tem zapletenem seznamu za glasovanje. So.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 Tag, ne? Niemand, niemand entkommen ist. So, denke, eh, einmal Luft geholt. Torej, äh, mislim, da smo zdaj zajeli sapo in lahko nadaljujemo z naslednjim poročilom Joao Ferreira o pristopu skupnosti k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek tu imamo celo vrsto konsolidiranih eh, predlogov sprememb in eh, kompromisnih predlogov sprememb in začeli bomo s C1 poročevalca, kdo je za. Hvala. Proti vzdržani. Sprejeto. C11 za. Proti vzdržani. Sprejeto cidba za proti vzdržani sprejeto, C19 za proti vzdržani sprejeto, C10 za proti vzdržani sprejeto, C3 za proti vzdržani sprejeto, C7 za proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani. To pa bomo preverili. Preverimo C7. Ja. Also wir haben 53 da 53 nas je v dvorani, 40 jih je glasovalo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. C4 za. Proti. Zdržani sprejeto. C20 za. Proti. Vzdržani sprejeto C15 za, proti vzdržani sprejeto C5 za proti vzdržani sprejeto, C16 za, proti vzdržani sprejeto, C13 za, proti vzdržani sprejeto, C6 za, proti vzdržani sprejeto, C21 za, proti vzdržani sprejeto, C8 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani sprejeto C9 za, proti vzdržani sprejeto C12 za, proti vzdržani sprejeto C14 za, proti vzdržani sprejeto C17 za, proti vzdržani sprejeto C18 za, proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo z Libe 17 za proti vzdržani sprejeto. 13 Papadopolu za proti kako glasuje ILS. E za. No, potem je sprejeto. Libe 11, o tem ne bomo glasovali. Regi 2 za proti vzdržani sprejeto. Agri 11 za oziroma odpade. Brezpredmeten 71 Guterres, Cortines in Prodi za proti vzdržani sprejeto. Potem nadaljujemo za libe dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani zabrnjeno. Nadaljujemo pri čezmenem sodelovanju. 15 papadopolu za. Proti. Vzdržani sprejeto agri 17 za, oziroma 7 agri 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 papadopolu z ustnim amanmajem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Libe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Liebe 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 34. Agri 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 37. Ta predlog je umaknjen. Nadaljujemo z 38. Antonesku Nikolesku za proti vzdržani sprejeto. 39. za proti vzdržani sprejeto. Ne enako solidarnost z regijami regi 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19, Papadopolu, za, proti, vzdržani, sprejeto. In nadaljujemo z Libe 20. Za, kdo je za Libe 20? proti vzdržani, bomo preverili Libe 20. Dann ist die Abstimmung beendet. Äh, konnet glasovanja zavrnjeno. Zabgelehnt. Zavrnjeno. Regi 9 za proti vzdržani. Sprejeto regi 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Regi 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 Tremopolos za, proti, vzdržani sprejeto torej mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. Beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem smo pri podpori EU državam članicam, 34 Skota Rossi Herans Garcia, Patrao Neves za, proti, vzdržani sprejeto. Suše, dezertifikacije, požari, gozni požari, agri 29 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 45 perelo za proti vzdržani sprejeto. 49 in agri 23 za proti vzdržani sprejeto. Agri 27 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprijeto, 55 Perelo Rodriguez za, proti vzdržani sprijeto, 56 Tremopolos za, proti vzdržani zavrnjeno. Akri 13 za proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 21 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Risk mapping. 61 decibel umaknjen, 69 poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. Tremopolus za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 16 za, proti nasproti. Vzdržani. Preverimo. Libe 16. Ähm, beendet. Konec glasovanja. Tesno. Sprejet. 70 Antonesko Nikolesku za, proti, vzdržani. Sprejet. 1 Papadopolu za, proti, vzdržani. Sprejeto. 2 Estrela za, proti, vzdržani. Sprejeto. 3 Estrela za, proti, vzdržani. Sprejeto. 5 tremopolus za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 Perila Rodriguez za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 Papadopolu za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 Perejo Rodriguez za, proti, vzdržani.